Good afternoon. Good afternoon. This afternoon I'm here to chair uh, because the colleague. Lepo zdrav, kolegi in kolegice. Danes predsedujem uh, jaz, kolega Klot Moraes me je prosil, da uh, predsedujem v njegovem imenu. Začnemo lahko z našim delom. Najprej moramo potrditi priporočila koordinatorjev. Gospa Miller iz skupine Arde je bila imenovana za mnenje, za poročilo na lastno pobudo odbora INTA v smeri strategije za digitalno trgovino. Ali lahko odbor spreme to priporočilo koordinatorjev? Da, prav, hvala. Sedaj pa druga točka. Gre za predlog. Eh, izvedbene eh, odločbe eh, sveta o nadaljevanju eh, ukrepa začasnega nadzora nad mejami znotraj šengenskega območja. Kot veste, kolegi, je komisija predstavila ta predlog 25. januarja. Predlagali so, da nadaljujemo z nadzorom v eh, Avstriji, Nemčiji, Danski eh, in na Švedskem in tudi na Norveškem za nadaljne tri mesece. Svet je podprl ta predlog nadaljevanja eh, nadzor nad mejami v, v izrednih okoliščinah zaradi nevarnosti za šengensko območje. Svet je sprejel ta sklep 7. februarja. Pred, pozdravljam gospod Gat in eh, predstavnico Maltešega predsedstva in gospoda Seferta iz komisije. Gospa Gat uh, mora zapustiti sejo ob uh, eh, 2. uri 25 minut, tako da ji bom besedo predala, da predstavi uh, ta sklep sveta. Na to bomo besedo predali komisiji in pa seveda vsem članom in članicam odbora, ki želijo besedo. Besedo bom predala komisiji za eh, pet minut, lahko se bodo odzvali na vprašanje in komentarje in odgovorili na ta vprašanja. Izvolite, gospod Kati, izvolite, beseda je vaša. Yes, uh, Najlepša hvala, lepo zdrav vsem, opravičujem se, da ne bom mogla prisostvovati celotni razpravi. Kot ste povedali, je komisija oblikovala predlog o nadaljevanju nadzora za nadaljne obdobje treh mesecev. Svet je podprl to priporočilo 7. februarja. Potekale so razprave na tehnični ravni in na to tudi v Koreperju. Nekatere države članice so izrazile svoje pomislike, ampak eh, svet je vseeno menil, da je treba priporočilo komisije sprejeti. Situacija se je sicer izboljšala, ampak še vedno ni stabilna. Še vedno torej obstajajo razlogi za nadaljevanje nadzora. Komisija je tako predlagala nadaljevanje eh, izvajanja nadzora za obdobje treh mesecev. To priporočilo pa spodbuja zadevne države članice, da eh, razmislijo najprej o alternativnih eh, ukrepih, naprimer o policijskem nadzoru, preden začnejo spet izvajati nadzor nad notranjimi mejnimi prehodi, nad notranjimi mejami priporočilo zahteva tudi eh, mesečna eh, poročila zadevnih držav članic. Priporočilo izpostavlja tudi napredek, ki je bil eh, dosežen, razvoj dogodkov od sprejema prejšnjega priporočila. Cilj vseh je seveda, da se čim prej vrnemo v priporočilo normalno situacijo, ko bo šengensko območje delovalo brez eh, težav. Ampak eh, odločitev, ki je bila sprijeta, eh, kaže, da to trenutno še ni mogoče. Priporočilo zahteva oceno teh ukrepov. Radi bi vedeli, če so to vrstni ukrepi potrebni na vseh področjih, na vseh mejah, na isti ravni. Če to ni potrebno, se lahko njihovo izvajanje počasi uh, ukine oziroma uh, odpravi. To uh, je naš predlog in zato smo ta predlog tudi sprejeli. Hvala. Thank you, thank you, Mrs. Najlepša hvala, gospa Gat. Sedaj pa besedo predajam komisiji. Gospod Seifert, izvolite. Beseda je vaša. Uh. Najlepša hvala. Evropska komisija pozdravlja sprejem eh, sklepa sveta o eh, podaljšanju začasnega nadzora za nadaljne tri mesece v skladu z zelo strogimi pogoji. Teh pet šengenskih eh, držav članic se mora samih odločiti, če bodo nadaljevali z ukrepe ali ne. Avstrija nas je danes obvestila, da bodo izvajali ta sklep sveta eh, za obdobje treh mesecev. Komisija v eh, priporočilu, ki smo ga oblikovali, izpostavlja napredek, ki je bil eh, dosežen v Gošengenskem območju po prvem podaljšanju oktobra 2016. Na tem mestu bi rad omenil Eh, vzpostavitev Evropske agencije eh, za obalno in menjo stražo. To ste lahko prebrali tudi v eh, poročilu o napredku, ki ga je komisija sprejela in predstavila 25. januarja. Na vkljub izboljšavam pri nadzoru nad zonanjimi mejami v Grčiji, naprimer, na vkljub napredku, na še vedno čaka nekaj dela eh, v skladu z akcijskim eh, načrtom. Trenutni predlog podaljšanja je eh, ustrezno omejen in uravnotežen, odraža splošno stabilizacijo situacije. Začasni nadzor nad notranjimi mejami je tista zadnja možnost, ki se jo lahko poslužijo države članice v skladu s priporočili komisije, eh, potem ko so pregledale eh, vse druge možnosti, premislile, eh, kakšne so alternativne možnosti, naprimer policijski nadzor in tako naprej. Nadzor nad mejami mora biti sorazmeren in ciljno usmerjen, usklajen z rednimi ocenami in preverbami ukrepa nadzora nad eh, mejami. Vedno je treba upoštevati tudi eh, informacije obveščevalnih eh, služb. Morda bodo te države članice v določeni fazi ugotovile, da situacija ne zahteva več nadzora nad notranjimi mejami. In kot je že povedala predstavnica malteškega predsedstva, morajo države članice vsak mesec obveščati tako komisijo, kot tudi svet o razvoju dogodkov. Tokrat eh, tega ukrepa nismo podaljšali za šest mesecev, ampak samo za tri mesece. Komisija bo še naprej sodelovala z zadevnimi državami članicami in poskušala počasi ukiniti uh, začasni nadzor na notranjih eh, mejah. Naš cilj je seveda ta, da se vrnemo k normalnemu delujočemu šengenskemu uh, območju in to čim prej. Hvala. Thank you. Thank you Najlepša hvala. Sedaj pa, kolegi in kolegice, najprej eh, bo besedo prevzel gospod Koelju. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala za obe predstavitvi. Moj prvi komentar je naslednji. Gre za drugo podaljšanje eh, priporočila iz meseca maja 2016. To pomeni, eh, da bomo skoraj da dosegli uh, omejitev števila podaljšanj. Če nič drugega, bi moral ta parlament zahtevati uh, izpolnitev pogojev iz eh, časovnega načrta uh, za Schengen, uh, ki ga je predlagala komisija in potrdil svet. Uh, moj drugi komentar se nanaša na nadzor sam. Do sedaj je imela samo komisija dostop do informacij, uh, o nadzoru. Po tem eh, zadnjem priporočilu pa bosta dostop imela tako eh, komisija in svet. Koliko nadzornih operacij se eh, izvede v teh državah, koliko nezakonitih priseljencev smo zaustavili, kakšen tip nadzora se izvaja, kako je ta nadzor usmerjen, kakšen je učinek na gospodarstvo, Eh, tega nadzora. Samo komisija ve, kaj se dogaja. Nekateri ljudje eh, sedaj zaradi teh okoliščin eh, preprosto kričijo, Schengen je slab. Imamo evalvacijski mehanizem za Schengen, ki omogoča določene nepredvidene obiske in dostop do tega imamo. Ampak ta sistem se ne Eh, uporablja za specifična pravila, ki se nanašajo na posamezne države članice. In to so moje vprašanja. Kako lahko ocenimo, če so ti nadzorni ukrepi dejansko potrebni ali ne, če pa dejansko nimamo dostopa do teh informacij? Ali nam lahko komisija eh, poda oziroma da na voljo informacije o nadzoru, ki se izvaja trenutno, če ne, kako lahko to spremenimo? Hvala. Thank you. And now, Mrs. Najlepša hvala. Gospa Mecola, izvolite. From... Hvala. Navezala se bom na to, kar je povedal kolega Karloš. Tudi sama bi se rada zahvalila malteškemu predsedstvu in komisiji za uh, kratko nedenato predstavitev. Mislim, da je jasno, mislim, da se vsi strinjamo, da moramo ohraniti naše šengensko območje. To je naša prednostna naloga, prednostna naloga za vse institucije. Eh, varnostna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo, so eh, realna, resnična. Da odločitev o nadaljevanju eh, začasnega nadzora na mejah je del širšega konteksta. Med drugim moramo upoštevati tudi časovni načrt za, za Schengen. Čim prej se moramo vrniti v normalno situacijo. Ampak živimo v posebnih okoliščinah, tudi tega se moramo zavedati. Zaupati moramo v eh, nadzor na eh, zunanjih mejah, če želimo, da bodo državljani zaupali v šengensko območje. In ravno zato potrebujemo vse ustrezne ukrepe, ki bodo omogočili eh, ustrezno delovanje šengenskega območja. Obalna in mena straža postaja operativna, pomagali bomo lahko Grčiji na zunanjih mejah že v tem mesecu. Vzpostavitev sistema žariščnih točk je prav tako pomemben ukrep, in mislim, da smo že pri skoraj 100 e, odstotkih. Mislim, da smo na pravi poti, ugotoviti pa bomo morali, e, če smo pripravljeni, če lahko zagotavljamo e, spoštovanje pravic naših državljanov, če lahko zagotavljamo dobro delujoče šengensko območje. Najlepša hvala. Gospa Oemberg. Tack så mycket. Ja, den här frågan kommer bli... Najlepša hvala. To vprašanje je lahko izredno zanimivo, kot eh, sta dejala kolega. Je maksimalno obdobje takšnih ukrepov eh, nadzora na mejah eh, obdobje dveh let in tega bomo kmalo dosegli. Na švedskem eh, je ta nadzor zelo pomemben. Eh, na švedskem smo imeli več kot 60 tisoč oseb v letu 2015, sedaj smo to številko zmanjšali na 4 tisoč. Tudi to je zelo visoka številka. Švedska eh, ne bi mogla zmanjšati število priseljencev brez takšnega nadzora nad mejami. Seveda lahko takšne ukrepe podaljšujemo vsake tri mesece, ampak to pomeni, da se tako carinski eh, uslužbenci, kot tudi policija soočajo številnimi težavami. Težko namreč organizirajo svoje delo v takšnem kratkem obdobju. Države članice so tiste, ki eh, bi se morale odločiti, če eh, želijo trimesečno podaljšanje oziroma ne. Mislim, da je to v pristojnosti vsake države članice. Ne moremo se vrniti na to minimalno raven eh, letos. Če bo ta možnost eh, obstajala, če bomo še naprej podkupovali eh, Turčijo, če bomo podkupovali Libijo, potem se morda lahko vrnemo v normalne šengenske čase, drugače pa ne. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Hala Aho. Ja, ja, ja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. namen eh, začasnega nadzora na notranjih mejah eh, je nek začasni ukrep, začasni način reševanja krize. Eh, je pa res, da ta kriza postaja vedno bolj stalna, Nekateri ukrepi so bili sprejeti zato, da bi se lahko bolj očinkovito borili proti nezakonitemu eh, priseljevanju. Če bo ponovno prišlo do večjega eh, eh, priseljevanja, potem bodo države članice poskušale ponovno spostaviti podobne ukrepe. Morda bi morala svet in komisija razmišljati o tem, če trenutna zakonodaja na področju šengenskega območja zadostuje eh, trenutnim potrebam. Morda bi morali ponovno razmisliti o sami eh, zakonodaji. Najlepša hvala. Sedaj pa ima gospa eh, Gat pet minut, če želi odgovoriti na vprašanje. Izvolite, beseda je vaša well, on the last question that uh, was made. Najlepša hvala. Glede tega zadnjega vprašanja lahko rečem, da še nismo imeli splošne razprave v uh, svetu, če potrebujemo uh, večjo spremembo šengenskega zakonika oziroma pravil. Uh, naš splošni cilj je, da se vrnemo k normalno delujočemu šengenskega območju in razmišljamo predvsem o ukrepih, ki bi nam to omogočili. Eh, ukrepi in spremembe šengenskega zakonnika eh, so zelo specifični, zelo eh, ciljno usmerjeni. Drugo vprašanje se mi zdi, da so namenjena predvsem komisiji, kar se tiče dostopa do informacij, bomo preverili pri kolegih, tudi kolegih iz držav članic, tistih, pri tistih, ki dejansko pripravljajo ta poročila. Thank you. Thank you. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajam gospodu Sefertu iz komisije. Odgovorite prosim na ostala vprašanja. Gospod Koelju, ruski poslanec je dejal, da je to že eh, druge, drugo podaljšanje v skladu eh, s členoma 25 in 29 šengenskega zakonika. Se lahko sprejmejo eh, ukrepi nadaljnega Eh, podaljšanja, če pogoji za to še vedno obstajajo, eh, za maksimalno obdobje dveh let. Naj še enkrat povem, da je naš cilj, da se vrnemo k eh, normalno delujočemu šengenskemu območju čim prej. Komisija je prepričana, da bodo nadaljni ukrepi k malu obrodili uh, ustrezne sadove in da bomo lahko na ta način odpravili uh, vse uh, ukrepe notranjega nadzora predsedstvo se je že dotaknilo tistega drugega vprašanja, češ, eh, če bi lahko Evropski parlament prav tako dostopal do poročil eh, držav članic, do teh mesečnih poročil. To je eh, legitimna prošnja Evropskega parlamenta, ampak kot komisija predlagamo, tako kot je dejala predstavnica predsedstva, da parlament stopi v stik s svetom. Eh, takšna obveznost ni bila predvidena za komisijo v eh, okviru sklepa sveta. Zato mora o tem odločati svet oziroma teh zadevnih pet držav članic. Kar se tiče ekonomskih eh, stroškov, ki ste jih prav tako omenili, pa lahko rečem naslednje. Imamo več študij, tudi uh, študiji Evropskega parlamenta, ki so bile izvedene. Naj na hitro povzame vse skupaj. Imamo študijo o e, e, evropski ekonomski napovedi, ki je bila izvedena lani, komisija jo pripravila o e, stroških sistematičnega notranjega nadzora. Eh, stroški bi, bi lahko bili nekje med 5 eh, in 18 eh, milijardami evrov letno. Gre za prometni sektor, tako celinski kot tudi morski. Danski predstavniki ladijskih prevoznikov so se naprimer pritoževali zaradi težav. Posledice so lahko hude tudi za Eh, turizem, pa tudi za ljudi, ki eh, živijo na eni strani meje in eh, se vsak dan vozijo na drugo stran meje v službo. Vemo, da so se nekateri ljudje že preselili, bodi si so preselili svoje stanovanje oziroma so se preselili sami, bodi si so začeli delati druge tudi Evropski parlament je izvedel študijo. Uh, ocena neposrednih stroškov je uh, v tej študiji še uh, višja, lahko bi šlo za 51 milijard evrov, kar pomeni necela 15 odstotka uh, BDP-ja Evropske unije, če bi nadaljevali uh, s celotnim obdobjem dveh let. Morda se to ne sliše veliko, ampak ta sredstva bi lahko uporabljali za številne druge namene. Uh, posredni stroški eh, nedelovanja Schengna pa so lahko še eh, višji kot eh, neposredni stroški. Gre namreč za dobro delovanje notranjega trga, za naložbe, trgovino, mobilnost in tako naprej. Ampak ni veliko študij, ki bi zaenkrat obravnavale to tematiko. Trenutno vzpostavljen notranji nadzor na mejah je vsaj upamo začasen ukrep. ta nadzor izvaja samo pet držav članic eh, in to na specifičnih delih eh, meja, tako da zaenkrat ekonomski eh, učinek ni tako visok, kot bi lahko bil. Kaj še lahko rečem? Slišali smo, da je bilo doseženega veliko napredka, dotaknil sem se že uh, Eh, obalne in eh, mejne straže in agencije za eh, ti dve straži. Omenjene so bile tudi zvedične točke, pa tudi Dublin. Upamo, da se bomo v naslednjih mesecih lahko vrnili k izvajanju dublinskega sistema za Grčijo. Upamo torej, da bomo kmalo imeli spet normalno delujoč šengenski sistem. Hvala. Thank you, thank you, Najlepša hvala, gospod Seifert. Rada bi se zahvalila tudi gospe Gat za informacije, ki ste nam jih eh, podali. Zelo pomembno je, da imamo dostop do ustreznih informacij, tako da lahko sodelujemo s komisijo in s predsedstvom. To je izjemnega pomena. Hvala za predstavitvi in hvala za informacije. Hvala vsem. Sedaj pa nas čaka eh, kratek premor zato ker bomo naslednjo točko obravnavali šele ob 2.45. Eh, Nadaljevali bomo torej ob 15.03. Eh, Hvala. Okay, colleagues, good afternoon. Kolegi, dobrodošli ponovno v dvorani. Naslednja eh, točka nas čaka in to je predlog eh, sveta in komisije o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danske. Kolegi, kot eh, veste, sta ti dve točki povezani z izvajanjem v državah članicah tako imenovanega primskega sporazuma. Zato bomo obe točke obravnavali sočasno. Parlament sodeluje v postopku soglasja pri tem dosjeju in eh, svet je eh, zahteval, da parlament pripravi svoje mnenje v roku treh mesecev. Eh, rok je 10. februar in zato bomo prosili svet za podaljšanje roka. Delamo pa samo v angliškem jeziku. Na prošnjo skupine GUE NGL je predsednik odbora prevzel poročilo o izmenjavi podatkov o DNK v Grčiji. To pomeni, da bo skupina GUE izgubila svoj položaj na Dehontovi tabeli, ki jo vodimo za poročila. Gospe Grapini, nažalost, ni dan ni tukaj v dvorani, zato bom besedo predala Birgit Zipel. Izvoli. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naša poročevalka Marija Grapini je tista, ki dela na tem dosegu, ampak nažalost se nam danes popovdan ni mogla pridružiti, zato me je prosila, da uh, govorim v njenem imenu. Uh, Eh, preprosto prebrala bom eh, njene eh, komentarje. Poročilo, o katerem govorimo o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registra vozil na Danskem, je zelo tehničen dosje, ki spada pod postopek posvetovanja. Osnutek dokumenta sveta se nanaša na izpolnitev vprašalnika in o registru in eh, vprašalnika o registru vozil, ki ga je Danska izpolnila. Eh, Nizozemska je obiskala Dansko, gre za eh, upoštevanje sklepa na podragi evalvacijskega poročila, vprašalnika in pilotnega projekta. 13. oktober leta 2016 je svet, potem ko so se vse države članice, ki jih eh, ta eh, sklep eh, zadeva, strinjale s tem, ugotovil, da Danska izpolnjuje poga, pogoje, ki se nanašajo na varstvo podatkov iz poglavja 6. Za namen avtomatiziranega iskanja po podatkih iz registra vozil lahko podpremo to odločitev o izmenjavi podatkov v skladu z 12. 12 členom uh, sklepa. Hvala. Okay. Thank you, Birgit. Uh, Hvala, Birgit. Ne vem, če želimo kda, morda kdo besedo. Ne? Ne, hvala. Uh, uh, Če ni nobenih komentarjev, potem bi rada povedala, da je rok za odajo predlogov sprememb 10. februar. Birgit uh, je imela prav, ti dve točki sta točke 23 in 24. Najprej je šlo za začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Danskem. Druga točka pa se nanaša na začetek avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Grči. Še enkrat hvala za uh, tvoj komentar, Birgit. Rok je 10. februar In eh, s tem je razprava o teh dveh točkah končana. Hvala. Okay, have, uh, have, uh... Sedaj pa nas čaka zelo zanimiva javna predstavitev, ki pa se začenja šele ob tretji uri, tako da bomo za deset minut prekinili sejo. Hvala. Tako še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovane poslanke in poslanci, govorniki in govornice, gospe in gospodje. Velikim veseljem vas pozdravljam na tej predstavitvi o zaporniškem sistemu in pogojih v Evropski uniji. In sicer v imenu gospoda Kloda Morajša, ki me je prosil, da ga zastopam danes popovdne. Pogoji eh, v zaporih so pomemben element pravosodnih sistemov držav članic in pa evropskega močja svobode, varnosti in pravice. V njem igra izjemno pomembno vlogo. Ker želimo ukrepiti med sabojno zaupanje med državami članicami, moramo ustrezno pravosodno sodelovanje Evropske unije in tudi ustrezno delovanje eh, vseh orodij za medsebojno priznavanje področja kazenske zakonodaje eh, zagotoviti tudi ustrezne pogoje eh, v zaporih v državah članicah in ti morajo temeljiti na standardih z, povezanimi z temeljnimi pravicami. Evropski parlament je, tako kot je to že zapisal v prejšnjih resolucijah, zelo zaskrbljen nad eh, pogoji v zaporih v nekaterih državah članicah. Odbor Libe trenutno pripravlja poročilo na lastno pobudo na to temo. Naš cilj je, da identificiramo pomankljivosti in predlagamo pobude tako na politični, kot tudi v pravni ravni in s tem izboljšamo situacijo v Evropski uniji. Poročevalka, pristojna za to poročilo, je gospa Joël Bergeron in z velikim veseljem jo pozdravljam med nami in ji kar takoj dajem besedo za nekaj uvodnih besed. Izvolite, beseda vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegice, najprej bi se vam rada vsem zahvalila za to uh, udeležbo, udeležbo na javni predstavitvi, ki je pomembna pri oblikovanju poročila o stanju zaporov v Evropi. Povabili smo uh, različne predstavnike iz različnih. Uh, organizacij. Želela sem, da so to osebe, ki imajo različne uloge eh, v povezavi z zaporom. Imamo eh, predstavnika sveta Evrope, imamo člana eh, kazenskega sveta. To je gospod Žeran, gospod Geran, gospa Taneva imamo tudi eh, francosko predstavnico, ki bo govorila o še posebej ranljivih osebah in eh, eh, te, temu vprašanju se posvečam tudi sama, to je gospa Kreteno. Na to imamo tudi sodnjo snaken, profesorico kriminologije, penologije in sociologije in pa gospod Lars Whitholm, direktor inštituta za pogojno kaze na švedskem, ki bo govoril o uh, upravnih praksah v zaporih. Pomembno je, da slišimo različne predstavnike, uh, da si pogledamo različne pristope uh, k zaporom in obravnavi zapornikov oziroma pripornikov. Na ta način bomo dobili širši upogled v stanje zaporov v Evropi. Ta tema je seveda izjemno široka. Zadeva namreč tako eh, zapornike oziroma pripornike ter njihove pogoje za življenje. Eh, gre za temeljne pravice, pravico do obiska družin, pravico do korespondence, pravico do glasovanja, gre tudi za eh, red in mir, za varnost. In ta vprašanja so temeljnega pomena pogojev, v katerih živijo eh, zaporniki, so izjemno pomembni. Pomembno pa je izpostaviti tudi pogoje, v katerih dela osebje v teh ustanovah. V poročilu o stanju zaporov se bom poskušala eh, omejiti na pristojnosti evropske zakonodaje, kar se tiče temeljnih eh, pravic v zaporu. Nočem posegati v pristojnosti držav članic nočem spreminjati nacionalne zakonodaje, eh, zato nimam niti pristojnosti. Želim biti odkrita. Želela sem spremeniti eh, pogled državljanov na eh, zapore in zapornike. Zaporniki so človeška bitja, ne smemo pozabiti na njih, ne smemo jih odriniti na popolni rob družbe. Kot veste, so zaporni sistemi v Evropi zelo raznoliki, ampak nažalost imajo podo, podobne težave. Eh, prepolni zapori, eh, premalo ustreznih eh, sistemov za spoštovanje pravic, nasilje in tako naprej. Slabi pogoj za življenje. Francija je kriva marsikatere od teh obtožb. drugot so eh, pogoj življenja v zaporih eh, boljši in po teh eh, bi se morali zgledovati. Žela sem obiskati vse te države, zato da bi ugotovila, kakšno je samo stanje na finskem. Sem, naprimer, želela obiskati zapore s pomočjo gospe Hautale, obiskati sem želela tudi Švedsko. Na to Imamo vprašanje radikalizacije. Gospa Dati je pripravila poročilo na to eh, temo. Mislim, da so zapori dovolj široka tema, da eh, se ni treba ukvarjati eh, z drugo problematiko, ki jo obravnavajo eh, drugi dokumenti. Mislim, da se moramo osredotočiti na spoštovanje eh, pravic zapornikov v zaporih. Toliko, sedaj pa eh, besedo dobi spet predsedujoča. Grazie, grazie al collega Bergeron. Najlepša hvala kolegici Bergeron. Tako, zdaj pa bom nadaljevala eh, v uh, italijanščini. E tema... Res smo vam hvaležni za to in za vaš eh, zelo uh, poveden uvod v današnjo predstavitev. To je res zelo zanimiva tema. Ne samo za me, ampak tudi za celoten odbor. In mislim, da bomo danes uh, slišali precej novih informacij, precej novega znanja bomo pridobili. Tudi novih idej, na podlagi katerih bomo lahko potem delali naprej. Gre za, eh, kot uh, ste dejali, ne samo ljudi, ki so pač priprti, zelo zaprti, ampak tudi za osebe, za osebe pardon, ki delajo v zaporih. No, današnja predstavitev se prenaša tudi po internetu in vse, kar bo se danes povedali, bo zabeleženo, oziroma najprej se prenaša po internetu, potem bo torej tudi shranjeno in se lahko to kadarkoli tudi pogledate in poslušate. Zdaj pa predlagam, da kar začnemo z našim prvim današnjim panelom. E, veliko veselje. Mm, danes pozdravljam med nami gospoda Vivjana Žejrana se opravičujem, če sem pravilno oziroma če sem napačno izgovorila vaš primek in ime. Vedno imam nekaj težav s tem. No, gospod Gajran je eh, predsednik odbora za penološko sodelovanje v okviru Sveta Evrope. No, potem pa je tu z nami tudi gospa Ilina Taneva, sekretarka tega sveta oziroma odbora. Svet Evrope ima ogromno izkušenj na področju eh, človekovih pravic, standardov, povezanih s človekovimi pravicami, tudi v zaporih. Njihovo delo pa je zelo relevantno tudi za naše eh, delo ter delovanje držav članic. Tako, bom predala kar besedo našim gostom. Gospod Garen, imate besedo. Deset minut imate na voljo. Hvala, gospod predsedojoča, in hvala tudi gospe poročevalki. V imenu mene in pa kolege, kolegice Iline Taneve na moje levi bi se zahvalil eh, Evropskemu parlamentu, še posebej odboru Libe, za to, da lahko danes eh, govorimo z vami. Kot rečeno, sem eh, predstavnik Sveta za penološko sodelovanje v okviru Sveta Evrope. Kot rečeno, gre za položaj, ki se ukvarja predvsem z pravicami zapornikov ljudi, ki so zaprti, in pa z ohranjanjem standardov na področju človekovih pravic. Tako predstavitev je na platno, na zaslonih. In naj povem nekaj o sebi. Sem direktor uh, irskega, uh, irske službe, uh, pristojne za to področje, sam pa sem tudi uh, v svetu Evrope pristojen za pedagoško sodelovanje, kot rečeno. Uh, Morda bi najprej predal besedo kolegici Tanevi, potem pa bi nadaljeval jaz. Najlepša hvala. Hvala tudi z moje strani za povabilo eh, v Evropski parlament. Eh, z velikim veseljem sem tu in hvala za mm, tudi tale uvod za te informacije. Res je, eh, v dokumentu ste pripravili res dober pregled nad tem, s čemer se okvarjamo in kakšno je stanje v zaporih v Evropski uniji po našem mnenju oziroma, oziroma eh, z našega zornega kota je to problematika, s katero se okvarjamo že od 60. let 20. stoletja naprej. In eh, pri našem delu se opiramo predvsem na standarde, ki že obstajajo, pripravljamo nove standarde, prav tako pa tudi spremljamo situacijo eh, številnih zornih kotov in se pri tem zanašamo tudi na države članice. Kot veste, v okviru Sveta Evrope deluje parlamentarna skupščina, na kateri sedijo ministri, poslanci iz nacionalnih parlamentov. Žal pa naše delo nima eh, zavezujočih posledic. Pripravljamo sicer resolucije, ki pa so nezavezujoče. In tudi na področju mm, pravil um, za. Um, uh, pripravo standardov za zapore, za um, stanje v zaporih, žal nimamo velike moči. Lahko pa pripravimo besedila, ki jih potem potrjuje svet ministrov, kjer je sveta Evrope. Pomembno je vedeti, da obstaja precej sinergij po eni strani med standardi in po drugi strani med nadzornimi mehanizmi, oziroma torej mehanizmi spremljanja. In kot rečeno, čeprav ni, torej svet Evrope nima zavezujočih instrumentov, ne more jih pripraviti. Vseeno lahko pripravljamo standarde, ki jih eh, potem predamo državam članicam sveta Evrope v obliki priporočil. To počnejo različni odbori v okviru sveta Evrope, naprimer odbor za preprečevanje mučenja, potem odbor za človekove pravice, potem je tu parlamentarna skupščina, skupščina torej svet ministrov. In vse to so uh, gremi v okviru Sveta Evrope, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem. Organi pristojni za spremljanje uh, sodelujejo tudi pri reviziji uh, naprimer evropskih uh, standardov, evropskih resolucij, uh, oziroma konvencij z področja uh, zaporniških sistemov. To počnemo že kar nekaj let, kot vidite na zaslonu. In pri tem sodelujemo z velikim številom držav, eh, tudi tistimi, ki niso članice Sveta Evrope. Ehm, in pri tem smo uspešni. Naš svet za penološko sodelovanje je bil ustanovljen leta 1980 in je bil najprej nekaj vrste usmerjevalni odbor. Od takrat naprej pa je to medvladni odbor, v katerem je devet izvoljenih članov. Kot naš predsednik, eh, recimo, to so mm, ljudje, ki so imenovani v ta odbor, eh, voljeni v ta odbor, pardon, in ki lahko podajajo soverena mnenja o tej problematiki. Se pa eh, sestajajo tudi direktori vseh 47 držav članic pristojni za zapore in pa pripore in potem pregledujejo delo um, našega sveta. Glavni pravni standard na tem področju zajemajo naslednje. Seveda je to širši seznam, ampak za današnjo razpravo bi morda omenili evropska pravila z eh, področja zaporniških sistemov, eh, iz leta 2006, ki so bila nedavno prenuljena. In pričakujemo, da bo to sprejeto in potrjeno v naslednjih nekaj mesecih. Potem so tu, naprimer, evropska pravila za eh, pogojne kazni, pa potem evropska pravila za mladoletne storilce kaznjivih dejanj. Potem pa je tu še vprašanje v zadnji linej in sicer ali je morda že čas, da ustanovimo zavezujočo evropsko listino Eh, o zaporih. S tem vprašanjem se ukvarjamo že od leta 2004 naprej, ko sta tako Evropski parlament kot tudi parlamentarna skupščina Sveta Evrope začela eh, obravnati to te tematiko. Ampak zaenkrat še nismo uh, ustvarili kakršnih koli upremljivih uh, rezultatov. Kar zadeva ECCP in pa trenutne naloge lahko omenim dokument, ki ga trenutno pripravljamo. Gre za uh, standarde povezane z eh, otroki uh, staršev, ki so v zaporu. Kot je dejala Ilina, trenutno pripravljamo revizijo uh, pravil za ravnanje v evropskih zaporih. Prav tako govorimo o kazenski oziroma penološki medijaciji in pripravljamo tudi eh, širši dokument o tem. Vsako leto organiziramo konferenco direktorjev pristojnih za zapore eh, oziroma za eh, pripore v Evropski uniji oziroma v okviru sveta Evrope. Tu se deluje vseh 47 držav članic sveta Evrope in si na dogodku izmenjajo informacije. To je mm, srečanje, ki je dobrodošlo v okviru PCCP-ja, kajti na teh dogodkih vsi, kot rečeno, izmenjujejo informacije o tem, kakšne so najnovejše smernice, kakšne so najnovejše razvoje dogodkov v posameznih državah. Ilina bo mm, malo pozneje spregovorila o statistikah iz uh, sistema Space 1 in pa 2. In ti statistični podatki so zelo pomembni, ker ti kažejo na to, kaj vse bi še lahko storili, kaj praktičnega lahko postorimo pri pripravi novih standardov in vse to temelji na dejstvih in po statističnih podatkih. Dva dokumenta, ki smo jo pripravili v lanskem letu, ki sta še vedno zelo eh, relevantna za celotno Evropo in za vse organe, pa govorita o radikalizaciji eh, in pa postopnem prehodu v nasilni ekstremizem. Še posebej to velja za osebe, ki so trenutno na pogojnem izpustu. Na tem zemljevidu oziroma na naslednjih prosovnicah bom prikazala nekaj statističnih podatkov Sveta Evrope za področje kazenskih zadev oziroma penoloških zadev. To so podatki, ki jih zbiramo že zadnjih 30 let in v zadnjih 15 letih zbiramo tudi informacije o Eh, določenih kaznih in pa sankcijah, ki se izrekajo v državah članica Sveta Evrope. Leta 2015 uh, eh, smo pripravili torej, to uh, poročilo, oziroma poročilo smo pripravili leto pozneje, podatki pa so bili zbrani na dan 1.9.2015. In ti podatki kažejo, da je 33 odstotkov uh, vseh zaporov, ki smo organizirali, vseh 45 zaporov, kažejo na uh, prekomerno populacijo zapornikov. To pa je trend, ki smo mu priča že kar nekaj let, raste in se ne spreminja. Države vzhodne Evrope so močno zmanjšale svojo po, populacijo e, zapornikov, kar se nekako povezuje tudi s splošnimi demografskimi trendi v tveh državah, teh državah. Ampak tako na zahodu kot tudi jugu Evrope se te številke e, ne spreminjajo oziroma raste, kar je izjemno zaskrbljujoče. Mi želimo z našim delom spodbuditi izboljšanje eh, penoloških in kazenskih sistemov in upam, da bomo tudi uspeli. No, na naslednji prosovnici lahko vidite, kakšen je odstotek tujcev v zaporih. Predvsej držav se sooča s težavo veliko več, torej vedno večjega števila tujcev v svojih zaporih. Od teh tujcev je samo 26 odstotkov eh, državljanov drugih držav Evropske unije. Torej, Kar zadeva države, ki niso članice Evropske unije, je teh kar 74 odstotkov. Ta situacija je najbolj resna v predkazenskem postopku, kjer opažamo, da gre za kar 34 odstotkov um, tujcev v tej populaciji. Upam, da vidite te podatke na, na ekranih oziroma na platnu. Na tej prestolnici lahko vidite stroške, povezane z zaporom. Tudi ti so zelo, zelo visoki. Ne? V zadnjem letu so bili kar 21 milijard evrov in to temelji na vseh izdatkih, ne na osnutkih proračunov. V poprečju države zapravijo približno 100 evrov na zapornika na dan. So pa razlike med državami ogromne in so povezane tudi z BDP-jem. S temi, vam, s temi številkami samo želim upozoriti statistike iz sistema Space, ki sem jih omenil naprej. V okviru tega dela, torej zbiranja statističnih podatkov, smo analizirali z ogromno podatkov. Ogromno jih še moramo. Izvajamo pa tudi skupni projekt z Evropsko unijo in sicer, da skušamo raziskati situacijo v predkazenskih postopkih in pa tudi uh, odkriti, koliko je tujcev med zaporniki v državah članicah Sveta Evrope. Upamo, da bo to delo še izboljšalo kakovost statističnih podatkov, ki eh, jih trenutno zbiramo in analiziramo. Na naslednji prosojnici pa smo navedli nekaj izzivov, s katerimi se po našem mnenju soočamo na tem področju. Pri tem delu, še posebej, ko gre za same zapore, se prepogosto osredotočamo samo na infrastrukturo, na graditev boljših zaporov, večjih zaporov. Mislim pa, da so uh, izzivi na tem področju drugačni. Seveda, infrastruktura je pomembna, ampak kaj pa tisto nevidno, to je še bolj pomembno. Naprimer, eh, kultura, eh, predanost, sodelovanje in podobno. Potem so tu vrednote, ki jih ali že imamo, oziroma smo jih dosegli, ali pa jih želimo doseči v okviru naših zaporov. Gre za sodelovanje z ljudmi, z osebami in pa tudi za uh, sodelovanje med posameznimi uh, državami. To je vprašanje, ki včasih ne pritegne dovolj politične pozornosti. Prav tako pa moramo vedeti, da v Evropi obstaja več pravnih sistemov, več zgodovinskih pravnih sistemov in tudi različne tradicije. Situacija se je v zadnjih letih za države članice močno spremenila in povzročila tudi vedno večje izzive. Naprimer na področju infrastrukture lahko povemo, da se infrastruktura slabša, da je zaradi manj sredstev, ki so na voljo za zaporne, zaporniške sisteme, fizična infrastruktura propada. Hrati pa se države na to um, odzivajo z um, represivnimi ukrepi. Bi pa omenil tudi idejo, ki sem jo že uh, načel prej in sicer, da je morda zdaj že čas, da pripravimo zavezujočo Evropsko listino o zaporih. To bi morda bi lahko, to bi lahko morda bilo dobrodošlo tako za zapornike, kot tudi za osebe, ki dela v zaporih in za družbo na splošno. To je vse. Hvala, gospod predsedujoča. Grazie. Ringrazio molto i primi due eh, relatori. Najlepša hvala. Hvala prvima dvema govornikoma v današnji predstavitvi. Govorili ste o pravicah zapornikov, o človekovih pravicah v tem kontekstu in o samih zaporniških sistemih. No, zdaj pa prehajamo kar neposredno na drugi del panela in sicer bomo tu govorili o ranljivih osebah v okviru zaporniških sistemov. Predala bom sedo gospe Marie Krepno ki je pravnica v okviru mednarodne opazovalnice za zapore oziroma predstavnica francoske eh, sekcije pri tej opazovalnici. Gre za eh, neprofitno organizacijo, ki spodbuja eh, spoštovanje pravic, temeljnih pravic zapornikov. Gospa Kretno, izvolite. Bien, bah, merci de, de m'avoir convié. Najlepša hvala za povabilo na to sejo, ki je izjemno zanimiva povedati moram, da se nisem osredotočila zgolj na ranljive osebe v svojem prispevku, eh, zato me namreč eh, niste prosili, ampak okvarjala se bom predvsem o eh, kazenski politiki v Franciji. Analizirala sem posledice, ki so nastale in to ima seveda posledice tudi za ranljive osebe. Francija je kot eh, nekatere druge države eh, preveliko, preveliko eh, ljudi je strpanih v zapore. Več kot 70 tisoč ljudi imamo v zaporih, nekateri morajo, nekaj tisoč jih mora spati celo na tleh zato ker so zaprti v eh, celicah, ki so narejene za eno samo osebo. Ena oseba torej eh, spi na posteli, eh, drugi pa na tleh na žimnici. Sto deset odstotkov mest je včasih eh, polnih in to kaže, kako resna je ta eh, situacija. Nekateri imajo krajše kazni, eh, naprimer do enega leta, v drugih ustanovah pa živijo tisti, ki imajo daljše kazni. v nekaterih ustanovah eh, je zapolnjenih 140 odstotkov eh, kapacitet in posledica tega je eh, zelo slaba situacija v celicah in pomankanje dostopa do oskrbe, do dejavnosti in tako naprej nekateri ljudje morajo 22 eh, ur na dan preživeti v celici, zato ker preprosto uh, ni dovolj prostora za dejavnosti. Tukaj se porajajo tudi vprašanja o številu uh, nadzornikov. Uh, varnostnikov in tako naprej. Vse skupaj je izračunano na teoretični podlagi, ne pa na dejanskem stanju na terenu že 90, v 90-ih letih uh, smo imeli preveč zapornikov v zaporih. Uh, od takrat smo dodali še nekaj dodatnih mest uh, v zaporih, ampak uh, zapori rastejo, raste pa tudi število uh, zapornikov. Danes imamo približno 105 zapornikov na 100 tisoč prebivalcev če vse skupaj primerjamo uh, eh, s situacijo drugot po Evropi, smo nekje uh, na sredi. Je pa res, da je razvoj te stopnje uh, zapornikov uh, v porastu in nima ravno povezave uh, z usponom uh, kazenskih dejanj uh, v uh, državi. Nekatere analize kažejo, da prihaja do paca nekaterih kaznjivih dejanj, naprimer eh, tatvin in udorov. Eh, Manje tudi eh, fizičnega nasilja. Vse to kaže, da niso kazniva, tis, kazniva dejanja tista, ki eh, lahko privedejo do eh, višjega eh, števila zapornikov gre za predvsem kazensko politiko. V eh, Franciji smo uvedli eh, različne nove kategorije eh, sankcij oziroma kaznjivih dejanj, ki zahtevajo zaporno kazen. Imamo tudi postopek hitrega sojenja. In eh, takšni ukrepi, takšno sojenje pogosteje privede do zapornih kazni, ki so više. In eh, v takšnih primerjih eh, je izrečenih 70 odstotkov zapornih kazni. v primeru eh, ponovitev eh, kaznjivih, dan, kaznjivih dejanj se predvideva eh, više kazni in tudi tega prihaja pogosto, kot da bi bila to rešitev. Ampak vidimo, do česa je vse to privedlo. Povišale so se zaporne kazni za faktor 1,6. Imamo eh, zgolj informacije za tri leta od 2008 do 2010. In eh, v teh letih je prišlo do uh, povečanja zapornih kazni v skupni dolžini uh, eh, 4000 let. pred eh, kratkim smo zabeležili tudi vedno več eh, primerov pridržanja. Nimamo dovolj podatkov, nimamo dovolj statističnih podatkov, s katerimi bi lahko analizirali eh, te pojave. Deloma je vse povezano z zapornimi kazni zaradi suma terorizma, deloma pa je to povezano tudi z delom eh, sodnikov, ki se pogosteje odločajo za pridržanja, za pogojne kazni, za krajše kazni v eh, zaporih. To bi sicer naj bil zgolj nek izjemni ukrep v zakonodaji, ampak eh, do tega prihaja vedno pogosteje. Imamo tudi elektronski nadzor, ki je nekje vmes, ampak eh, takšnih ukrepov se ne uporablja pogosto. Eh, zgolj približno 400 oseb je pod takšnim nadzorom. Drugi element, ki ga je treba eh, upoštevati, pa je naslednji. V tem obdobju je naprimer na nizozemskem, v Nemčiji, Eh, v Italiji padlo število zapornikov. Italija je morala uvesti eh, strukturne ukrepe za zmanjšanje števila zapornikov, ker so njihovi zapori prav tako pokali eh, po šivah. Tudi na nizozemskem so poskušali zmanjšati število zapornikov zaradi ekonomskih proračunskih razlogov. Druge države, naprimer skandinavske države, pa so prav tako začele zmanjševati eh, število zapornikov že pred 50 eh, leti. Sedaj imajo stopnjo 55 zapornikov na 100 tisoč zapornikov. Uvedli so zelo med, eh, dobro urejeno politiko na podlagi jasne metodologije. In situacija je trenutno razmeroma stabilna. te države se ukvarjajo tudi z rezultati eh, kriminoloških raziskav, eh, sodelujejo s svetom Evrope in upoštevajo eh, te študije, upoštevajo učinke zaporne kazni. Prihaja namreč do ponavljanja kaznjivih dejanj, če je nekdo dlje časa v zaporu in se na to vrne na ulice. Veliko je psihičnih, pa tudi fizičnih težav. Uh, prihaja do uh, radikalizacije, do uh, različnih uh, kriminalnih stikov med zaporniki. 63 odstotkov ljudi je ponovno obsojenih eh, v obdobju petih let potem, ko zapustijo eh, zapor. V nekaterih državah eh, je ta stopna niža. Francija razmišlja o novih zaporniških mestih. Popolnoma drugače. Eh, pristopa k reševanju tega eh, vprašanja. Poraja se tudi vprašanje, eh, izobraževanja posameznikov. Francija želi uvesti 20 tisoč novih zaporniških mest. Stopnja števila zapornikov je 115 eh, zapornikov na 100 tisoč eh, oseb. Proračun za zapore je nizek od eh, konca 80-ih let naprej. Zaradi sistema javno-zasebnih partnerstv se je vse skupaj še poslabšalo. To so pogodbe, ki državi omogočajo, da Eh, gradi brez eh, ustreznih sredstev eh, in na to zahteva stanarino, ampak to je velik finančni zalogaj dolgoročno gledano. Gre za 6,3 milijarde dolgov v tem trenutku in z novimi programi uvedbe dodatnih zaporniških mest, se bo ta dolg povečal na 7,8 eh, milijarde. Zapori se ne eh, izboljšujejo, za njih se ne skrbi ustrezno. več kot ena tretjina eh, zaporov oziroma celic v zaporih danes ni več primernih za eh, ustrezno bivanje. V proračunu za leto 2017 eh, se, ne, se ni predvidilo povečanja sredstev za ta sektor. V francoskih zaporih se zagotavlja zgolj eh, uro in pol dejavnosti vsak dan, kljub temu, da eh, bi bil najstandard 8 ur dejavnosti. Obstajajo nekatere razlike med posameznimi zapornimi ustanovami, ampak poprečja so zelo eh, nizka. Manj kot 25 odstotkov ljudi se lahko izobražuje v eh, zaporih, je pa velika potreba po tem. Številni eh, ljudje so nepismeni, eh, niso izobraženi, nekateri imajo diplome, ampak situacija je spet različna. Ta pristop vlade, pristop k gradni novih zaporov eh, ni ustrezen. V zaporih namreč pristanejo tudi eh, ljudje z duševnimi motnjami. Dvajset odstotkov eh, zapornikov ima psihološke težave, ni pa nekega sistema, ki je bi uredil to situacijo. Nastajajo bolnišnice, zabori, zapori. Ampak eh, zaradi tega vedno več ljudi pristaja v zaporih. Eh, vedno več ljudi s psihološkimi travmami. Skoraj 20 tisoč ljudi eh, prestaja manj kot enoletno zaporno kazen. Če bi izvajali zakonodajo, bi to pomenilo, eh, da bi morali vsem tem eh, ljudem omogočiti posebne pogoje za preživljanje zaporne eh, kazni. Potrebno bi bilo zgraditi eh, nove ustanove, posebne ustanove za tiste, ki imajo zaporno kazen krajšo od dveh eh, let, ker je tudi eh, stopnja eh, ponovitve kaznivega dejanja nižja. Mislim, da sem že predolgo govorila, tako da bom na tem mestu končala. Grazie, grazie alla signora Cretenot, che non è stata. Gospa Cretenot, najlepša hvala. No, bil, vaš govor je bil izjemno zanimiv. Ogromno informacij ste nam podali o ljudeh, ki so v zaporu. Dejali ste, da obstaja ogromno zelo težkih primerov v tem sektorju, kar je žalostno. Tako, zdaj pa gremo kar naprej. Eh, s profesorico Sonjo Snaken ki bo govorila o nečem posebno drugem, sicer o rehabilitaciji bivših zapornikov v eh, družbo. Gospa Snaken je profesorica kriminologije, penologije in pa sociologije prava na Bruselski univerzi VUB. Prav tako je bila um, strokovnjakinja za Evropski odbor za preprečevanje um, mučenja in je bila članica ter tudi predsedujoča sveta za penološko sodelovanje v okviru sveta Evrope. Gospa Snaken, deset minut imate na voljo, izvolite. Najlepša hvala. No, tudi jaz bi se najprej zahvalila in dejala, kako počaščena sem, da ste me povabili danes sem in da lahko z vami razpravljam o tej zelo pomembni temi, ki bi morala biti v bistvu um, um, vse prisotna. Vsi bi morali razmišljati o tem, kajti gre za človeško dostojanstvo in varnost skupnosti. To je tudi naslov moje predstavitve, ki jo vidite na um, zaslonih. Rezultati študij kažejo, da je integracija teh oseb nujna. In zakaj? Nekako imamo vtis, da ko nekoga, ki je kršil zakon, zapremo, Eh, v zapor in smo s tem varni. Ampak to ni res. Pomembno je, da se ta oseba eh, ponovno integrira v družbo in se nekako rehabilitira. To je zdaj že dejstvo, kajti mm, vemo, da je tudi prehod iz strogega režima, kar zapor je v primerjavi z običajnim življenjem, nazaj v običajno življenje izjemno um, zapleten postopek. Sodišče za človekove pravice je v zadnjih letih vedno bolj pogosto v sodbah pripoznavalo, da je rehabilitacija oziroma reintegracija zapornikov pomemben del samega zapornega procesa. Zdaj nimamo časa uh, obravnavati podrobnosti, ampak morda bi navedel nekaj uh, sodnih primerov, naprimer iz leta 2002, ko je um, sodišče priznalo, da je naprimer, izpust, prečasni izpust iz zapora uh, prav tako lahko del zelo koristne eh, reintegracije eh, storilcev hudih kaznjivih dejanj. Kajti mm, študije so pokazale, da so to vrstni eh, prijemi, torej prečasni izpust ali pa pogojni izpust, lahko zelo koristni, če temu se vam pomagamo. Vsekakor to ne sme biti težava in nacionalne države ne smejo um, omogočiti prečasnih izpustov ali pa pogojnih izpustov, če za to niso uh, doseženi si pogoji. Leta 2013 je sodišče dejalo, da v kontekstu doživljenskih zapornih kazni mora obstajati vsaj neka perspektiva prečasnega izpusta. Brez tega je zaporna kazen neživljenska oziroma kruta. Uh, Vsekakor mora obstajati um, upanje, oziroma pravica do upanja na izpust, na prečasen izpust. To je del um, celotnega pristopa in to je pomembno za človeško dostojanstvo. Seveda, nekateri zaporniki so prenevarni, da bi jih izpustili na prostost, ampak vsej obstajati mora teoretično upanje, da se lahko to zgodi iz njihovega zornega kota. V zvezi s tem je bilo tudi nedavno izrečeno mnenje sodišča v primeru Hutchinson proti Združenem kraljestvu, ampak časa za razlago tega primera zdaj nimamo. Je pa lani bila izrečena sodba eh, in sicer je sodišče takrat dejalo, da obstaja pravica eh, zapornikov do uživanja zaporniškega režima, ki lahko tudi obsojencem na doživljensko zaporno kazen omogoči rehabilitacijo. Če navedem primer, naprimer, v primeru Murray, lahko preberemo tudi, kaj piše v tretjem členu. V tretjem členu piše, da se absolutno prepoveduje mučenje oziroma nehumano ravnanje z zaporniki in da je treba omogočiti pogoje, da se lahko uh, zapornik rehabilitira tudi sam, seveda s pomočjo. To je ključni element človeškega dostojanstva, upanja. Uh, Zdaj se ne bom spuščal v podrobnosti na teh prosojnicah, kaj ti vsebina mm, podobnih instrumentov, ki jih svet Evrope ima, eh, je že bila predstavljena z strani kolegov, ki so prav tako člani mm, sveta za penologijo pri svetu Evrope. Poglejmo si, kaj točno je reintegracija in kako deluje. Kolegica iz observatorija je to že delno pokomentirala. Najprej moramo upoštevati značilnosti zaporniške populacije, torej kdo je v zaporu, kdo je obsojen na kakšno zaporno kazen. To so lastnosti, ki jih moramo najprej analizirati, šele potem pa lahko odkrijemo način, kako izvesti rehabilitacijo posameznikov. Torej, pogledamo si, kako je v času prestane zaporne kazni, pa tudi kako je bilo s tem pred samim izrekom zaporne kazni in pa po izpustitvi družba, širša družba mora svekaj prepoznati reintegracijo kot pomemben eh, pristop in se z njim strinjati. Opažamo tudi, da statistični podatki kažejo, da pač večina zapornikov prihaja iz skupin etničnih manjšin, da imajo ponadi nižjo izobrazbo, da so iz eh, socialno in gospodarsko deprivilegiranih slojev in vemo tudi, da je to pač povezano z eh, um, pripornimi uh, kaznimi, uklonilnimi pripori in pa tudi samimi zapornimi kaznimi na, um, sodi, torej pri izrekanju teh kazni na sodiščih. Vemo tudi, da se koncept hudega kaznjevega dejanja skozi čas spreminja huda kazniva dejanja so bila sicer vedno opredeljena, ampak eh, opazili smo, da se eh, fokus na huda kazniva dejanja spreminja. Včasih so bili to naprimer spolni prestopniki ali pa ehm, kakšna druga kazniva dejanja. Danes pa kot hudo kaznivo dejanje predvsem opredeljujemo terorizem oziroma teroristična dejanja. Potem še nekaj eh, značilnosti. Eh, zaporniških populacij po celotni Evropi. Ponadi, kot rečeno, gre za osebe, ki so iz nižjih socialno-gospodarskih, eh, oziroma ki prihajajo iz nižjih, recimo temu, ekonomskih slojev, vse socialno deprivilegiranje in da ponovadi te osebe, ko enkrat pridejo v zapor, zelo težko vsega, ostanejo na prostosti, ker hitro zagrešijo novo kaznivo dejanje in se zopet vrnejo v zapor. Kar pomeni, da jih lahko kar označimo za neke vrste zapornike eh, na dolgi rok. V času pripora eh, pa gre tudi za tako na normalizacijo celotnega režima. Kaj to pomeni? Ko um, nekoga pripremo ali zapremo, ponadi že vemo, za koga gre. In kot sem dejala prej, gre za populacijo, ki eh, ponavadi eh, preživi precej eh, ali pa celo večino svojega življenja v zaporu ali v sodnih procesih. Kaj pa pomeni v tem kontekstu normalizacija zaporniškega režima? To pomeni, da moramo upoštevati te pogoje, te značilnosti. Da ne moremo mm, z zaporniki delati na enak način, kot pa z ljudmi, ki so na prostosti. Ogromno zapornikov je, kot rečeno, oseb, ki niso nikoli dokončali šolanja ki, in ki si zaslužijo morda nadaljevanje šolanja, neko perspektivo, morda poklicno izobraževanje ali pa ki potrebujemo nekakšno zdravstveno pomoč eh, ali celo psihiatrično pomoč. In vse to moramo upoštevati, ko gre za njihovo um, bivanje v zaporu in ko gre za pripravo na izpust ali reintegracijo v uh, družbo. Na tem področju obstaja kar nekaj različnih pristopov. Naprimer, šola, ki uh, najprej, oziroma v prvi vrsti, poudarja tveganje, ki ga zaporniki povzročajo tveganje, ki ga povzroča, če se z njimi ne ravna na vse za način, potem kognitivni pristop, um, ki nekako govori o tem, da se preveč osredotočamo na samo tveganje in da, ni, da ta med, model ni legitimen. Potem je tu še model uh, visoka kakovosti življenja, torej Good Life Model v angleščini, ki podarja predvsem da moramo poslušati zapornika in da se moramo osredotočiti na njegove pozitivne lastnosti, na njegovo znanje in ne samo na negativne plati oziroma potencijalne nevarnosti, ki jo eh, ta oseba eh, potencijalno lahko povzroči družbi. Vsi, ki smo hodili eh, ali ki smo študirali pravo, vemo, da smo pač bili postavljeni določenim strujem, določenim pristopom. Eh, k penologiji. In zdaj vemo, da je mm, potencialni konec eh, kaznjivih dejanj oziroma kriminala eh, možno doseči samo, če bomo poskrbeli za ustrezno rehabilitacijo oziroma reintegracijo oseb, ki zagrešijo kaznjiva dejanja. Kaznovanje samo penološki pristop nikoli ne bo uspešen. Kaj moramo torej početi v zaporih? Poznamo ogromno priporočil, ki so bila sprejeta v okviru Sveta Evrope. Gre naprimer za priporočilo povezano z načrtovanjem zaporne kazni oziroma same kazni. Že od tega trenutka moramo delati skupaj z zapornikom in si pogledati, kako bi lahko pripor oziroma eh, zapor, zapor čas v zaporu najbolje izkoristili v njegov prid. Tu so potem seveda specifične situacije, kot so naprimer situacija zapornikov tujcev. Slišali smo, da uh, so v Evropi zapori, uh, oziroma da evropski zapori, um, kako, da so evropski zapori zaprti tujci v kar precejšnji meri in da teh tujcev ne moremo potem izpustiti nazaj v evropske družbe. Tudi zato moramo najti rešitev. Seveda moramo o reintegraciji in rehabilitaciji z zaporniki začeti govoriti pravočasno. Če začnemo to prehitro ali prepozno, potem to ne bo uspešno. Tudi nadzor ter spremljanje eh, tega postopka mm, razvoja zapornikov, če želite, ne bo uspešno. Potem so tu še pravne Eh, ovire za socialno eh, reintegracijo. Če želimo socialno reintegracijo, družbeno reintegracijo izvesti ali izvajati na ustrezen način, potem si moramo nastano te pravne ovire eh, ogledati in jih tudi odpraviti. Če ima že nekdo uh, eh, kazensko, oziroma je zapisan v kazenski evidenci, potem ne more naprimer, ta oseba uh, pridobiti pravice do socialnega stanovanja, včasih ne more več glasovati, zelo težko je zaposljiva in prav tako eh, lahko izgubi tudi pravico do skrbništva svojih otrok. O tem bi morali razmisliti in morda ta sistem spremeniti. Ter, um, imeti pri tem v mislih tudi prihodne generacije. Potem so tu še socioekonomske ovire, kar bomo lahko prebrali v naslednji prosojnici. Naprimer, zaupanje povezano z reintegracijo, v primerjavi s stigmatizacijo, ki jo doživljajo številni zaporniki. Ponovadi zaporniki pravijo, da se kazen dejansko začne šele ob njihovem izpustu, kajti stigmatizacije, te stigme se nikoli ne znebijo in skupnost jih obsoja. Na naslednji prosojnici lahko vidimo, kako imajo socialni izdatki lahko vpliv na zaporniško populacijo. Zdaj nimamo časa zdaj teh eh, številk ali pa teh um, grafov podrobno analizirati, ampak tiste države, ki imajo visoko razvite socialne sisteme, imajo ponavadi najnižje zaporniške populacije v Evropi. Tiste države pa, po drugi strani, ki imajo najnižje izdatke za socialni zadev, imajo najviše eh, ali najbolj obsežne zaporniške populacije. Ob koncu bi lahko dejali, da obstajajo tri faze reintegracije zapornikov. Prva je institucionalna. Gre za pripravo reintegracije od samega začetka preživljanja zaporne kazni. Gre za pripravo akcijskega načrta, ki vključuje tudi sodelovanje zapornika. Zapornik tu mora sodelovati, če ne, ne bo uspešna reintegracija. Prav tako te ne smemo usiliti zapornikov. Tu je potem še institucionalni eh, pristop, torej razvijanje veščin eh, zapornikov, njihovega znanja in pa tudi oblikovanje reintegracijskih ciljev. Druga faza je strukturiran ponovni prihod v družbo. Gre naprimer za razmišljanje o načinu prehranevanja, o kraju prebivanja, o finančni pomoči. Potem pa je tu še reintegracija v skupnost, kjer moramo v postopek vključiti tudi lokalno skupnost, eh, prebivalce, naprimer neke stanovanske soseske, družinske člane in samo, če bomo to storili, bo lahko eh, eh, reintegracija uspešna. Nedavno smo slišali uh, za nov koncept. Včasih smo govorili, da gre za tough justice v angleščini, zdaj pa prehajamo na koncept smart justice, torej pametno pravosodje, pametni pravosodni sistem ali pametna pravica. Zapori in pa celotni zaporniški sistemi so izjemno dragi za vzdrževanje in morda bi lahko sredstva kanalizirali drugam v reintegracijo in s tem rešili ogromno težav. Mislim, da je vredno razmisliti o tem. Hvala. grazie grazie molte alla professoressa Snaken per il hvala lepa gospa Snaken Tudi jaz sem se veliko ukvarjala s temi temami, še preden sem postala poslanka v Evropskem parlamentu. Moram reči, da mi je bilo zelo všeč to, kar ste povedali o rehabilitaciji in pa o uh, vlogi družin in skupnosti, v katere se morajo ponovno integrirati zaporniki. Jaz sem um, se s tem veliko ukvarjala, preden sem postala poslanka Evropskem parlamentu. Nadaljujemo s tem zanimivim popovdnevom. Sedaj bomo razpravljali o pogojih um, pridržanja. Slišali bomo gospoda Larsa Wildholma, ki ima veliko izkušenj z upravljanjem zaporov, z tudi um, institucijami za pogojne obsodbe. Hvala lepa, da ste prišli sem. Izvolite besedo. Uh,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 SPPS je vladna organizacija, ki spada pod Ministrstvo za pravosodje. Imamo približno 9000 zaposlenih, smo četrta največja vladna agencija na švedskem. Eh, pristojni smo za zapore, pripor in pa za pogojne kazni. Imamo 33 eh, priporov, 1600 eh, oseb je v njih, imamo 4. 46 zaporov in v teh je približno 3800 zapornikov. Imamo 34 svetovalcev za pogojne obsodbe. Tukaj imamo približno 1800 oseb, ki so v pogojni v pokojnih obsodbah. V švedskih zaporih nimamo um, prevelikega števila zapornikov, pravzaprav se število zapornikov manjša, prav tako je vedno manj uh, ljudi, ki ponovijo um, uh, kaznivo dejanje. Zato obstaja cela vrsta vzrokov, upam, da je ena izmed razlag ta, da Eh, deluje naš, da delujejo naši ukrepi za preprečevanje eh, ponavljanja kaznjivih dejanj. Eh, kakšna je predpostavka mm, penološkega dela? Sodišča bi morala pri vseh kaznjivih dejanjih upoštevati tudi alternativne možnosti kaznovanja. Včasih so kršitve zelo hude, zato sodiščem ne preostane nič drugega, kot da obsodijo eh, obtožene na zapore, ampak to pomeni, da so ti ljudje nekako izključeni iz družbe in potem nas ob njihovi ponovni integraciji v družbo tukaj čakajo veliki izzivi. Naš eh, glavni cilj je zmanjšanje verjetnosti ponovnega kaznivega dejanja. In to na ta način, da skušamo naše uh, zapornike pripraviti na njihov izpust. Naša vizija se imenuje Better Out. To pomeni, da imamo posebne uh, uh, ukrepe, skušamo pomagati uh, bivšim kaznjencem pri ponovnem vključevanju v družbo. Um, vsakega posameznika obravnavamo kot posameznika, ne kot del skupine in to se nam zdi ena izmed osnovnih človekovih pravic. Vsak uh, izmed njih uh, um, ima svoj profil, profil tveganja. Seveda imamo mi tudi varnostne cilje, seveda želimo zagotoviti, da um, izpuščene osebe ne bodo ponovno zagrešile kaznivega dejanja, da ne bodo ponovno zapadle v droge in tako naprej. Tako da so naši koncepti. Naša vodilna načela pri našem delu uh, so ta, da moramo zagotoviti za, za varnost eh, in pa za človeško dostojanstvo. Um, pri čem izhajamo pri, našem, pri naši filozofiji? Torej, odzem svobode je sam po sebi kazen, zato moramo mi izbrati tukaj nek um, etični pristop. Uh, Eh, skušamo zagotoviti ravnotežje med eh, obravnavo oseb, ki so, ki so zgrešile kaznivo dejanje in pa varnostjo. Seveda moramo zagotoviti tudi primerno stopnjo varnosti, če želimo ustrezno eh, obravnavati. Zapornike. Razlikovati moramo med posameznimi zaporniki. To temeli na tveganju. Ali je možno, da bodo ponovno zagrešili kaznivo dejanje, ali so te osebe nevarne za naše različne institucije. Imamo tri različne ravni. Ena, dva, tri. Prvi razred je tako rekoč odprt zapor brez eh, zidov ali rešetk. Rešetk tam so ljudje, ki so predstavljajo niže tveganje ali pa so tik pred izpustom. Eh, osredotočamo se prej na manjše zapore v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Naša največja institucija ima približno 500 mest. Torej, ta institucija je veliko manjša, kot je to običajno za druge države članice in tam imamo tudi manjše enote v naših zaprtih institucijah. Tako da res si prizadevamo za to, da um, na neki umestni ravni varnosti nimamo zaprtih več kot 30 oseb. To pa zato, ker želimo imeti nadzor nad temi osebami in pa zato, ker jim želimo nuditi vso potrebno podporo. Želimo preučiti, kakšno je vzdušje v tej enoti. Uh, uh, skušamo torej, uh, poznati celotno okolje v tej instituciji. To je tudi predpogoj za to, da ustrezno potem ravnamo s temi osebami. Uh, skušamo zagotoviti, da tam ni nasilja, da ni zlorab drog. Če nimamo nadzora, potem tudi ne moremo zagotoviti ustrezne obravnave naših klientov. Ko govorimo o varnosti, govorimo seveda o dinamični varnosti. To ta koncept ima številne sestavne dele. Eden izmed bolj pomembnih sestavnih delov je ta, da mora naše osebe res biti prisotno na terenu, um, biti morajo med zaporniki, ne morajo samo um, sedeti za nekakšno stekleno steno in jih opazovati. Res morajo z njimi komunicirati, prepoznati morajo, kakšno je vzdušje v posamični enoti. To je zelo pomemben sestavni del našega dela. Že prej sem povedal, da naše delo temelji na analizi tvegan, pa tudi na potrebah. Ko torej eh, nekdo pride v neko institucijo, ocenimo njegove potrebe, stopnje tveganja, mi skušamo identificirati tveganja, ki jih lahko predstavlja ta oseba, ali je možno, da bi ponovno zagrešila kaznivo življenje, eh, dejanje, ali je morda ta oseba nasilna ali eh, uživa droge. Ko potem enkrat podamo to oceno, pa razmišljamo o ukrepih za zmanjševanje tvegan. Prav tako se skušamo odzvati na uh, potrebe uh, teh naših um, uh, strank. Um, pravzaprav mm, naredimo celoten načrt za oskrbo posamične osebe, ki je ravno stopila v neko penološko institucijo. To pokriva tudi uh, obdobje pogojnega izpusta kasneje. Uh, sodelujemo torej tudi za svetovalce za pogojne izpuste. Eh, pogovarjamo se o tem, pod kakšnimi pogoji bo ta oseba izpuščena, kakšne alternative tukaj obstajajo. Eh, tukaj so predvideni raznoliki ukrepi, kot v številnih drž drugih državah članicah imamo do tako imenovane halfway houses. To so strukturirane institucije, ki niso zapori, tudi pa niso ljudje tam popolnoma svobodni. Imamo tudi institucije za zdravljanje tistih ljudi, ki so recimo odvisniki od drog. Imamo tudi eh, pogojne izpuste, torej pogojne torej, eh, ljudje so lahko eh, za nekaj dni izpuščeni iz zapora, zato da se lahko izobražujejo, da lahko delajo. Imamo tudi tako imenovan eh, razširjeni pogojni izpust, kjer so osebe pod elektronskim nadzorom, nosijo posebne zapestnice s čipom, um, medtem ko so na, na prostosti um, tukaj gre predvsem za obdobja pred končnim izpustom. Potem imamo tudi druge različne možnosti za izpuste iz zaporov, za recimo obisk družin in tako naprej. V naših institucijah organiziramo različne aktivnosti, s katerimi skušamo zmanjšati tveganje ponovne zagrešitve kaznjivih dejanj. Um, na ta način želimo seveda naše stranke tudi podpreti, jih pripraviti na izpusti zapora. Pomembno je tukaj zmanjševati tveganja. Preprečiti moramo, da bi se ta uh, oseba vrnila k življenju uh, zločinca. Uh, imamo različne programe, ki so sredotočene na različne oblike kazni, kaznivih dejanj, bodi si so to nasilna kazniva dejanja, um, kazniva dejanja spolne zlorabe in tako naprej. No, prav tako lahko ljudje v času preživljanja kazni študirajo, eh, lahko se tudi poklicno izobražujejo, lahko delajo v različnih delavnicah. Eh, torej veliko imamo strukturiranih aktivnosti aktivnostih, nekateri tudi prakticirajo jogo in tako naprej. Na švedskem imamo tako imenovani pogojni izpust po dveh tretjinah eh, predstane kazni. Eh, v glavnem so te osebe, ki so izpuščene pogojno pod nadzorom. Eh, ta nadzor je načrtovan in usklajujejo vidika naši svetovalci za pogojne izpuste. Lahko to torej naredimo s pomočjo nadzora ali pa je lahko to ločena oblika kazni oziroma obsodbe. Kot sem že povedal, eh, približno 10 800 oseb eh, ima na švedskem alternativne um, oblike sankcij uh, ali pa uh, pogojne obsodbe, pripor. Mm, torej, uh, na ta način preprečimo prenatrpanost naših zaporov. Um, ko gre za pogojne obsodbe, je pri tem zagotovljen nadzor ali pa morajo te osebe opravljati kakšne. Um, för drogmissbruk. Vi har också en eh, särskild påföljd som heter... Te osebe lahko upravljajo občinska dela, eh, včasih eh, so elektronsko nadzorovane. do šest mesecev lahko to traja, torej gre za neke vrste hišni pripor. Še vedno pa lahko ti, ljud, ti ljudje hodijo na delo ali pa študirajo. Um, no, seveda se pri svojem delu soočamo tudi z različnimi izzivi. Uh, predvsem uh, želimo pri našem delu zagotoviti uh, da ne bo prišlo do ponovitve kaznjivih dejanj, ampak seveda še vedno je tukaj veliko izzivov. Eden izmed problemov, s katerim se pogosto soočamo, je ta, da eh, imamo v priporu zelo omejitvene pogoje. Z drugimi besedami, te osebe so izolirane od drugih eh, zapornikov. Eh, preiskovalni sodniki pravzaprav sprejmejo odločitev o tem, ne pa svetovalci za uh, pripor. Um, naše institucije za pripor so v glavnem zamišljene tako, da so osebe izolirane in to je velik izziv za nas, za um, priprte osebe. Tako da tukaj res moramo najti neko vrsto strukturirane rešitve. Potrebujemo boljše. Prav tako imamo določene probleme, ko gre za um, klijente z uh, psihičnimi problemi ali pa če so recimo člani kakšnih uh, tolp. pogosto. Eh, so problematični tudi mlajši moški, ki so iz eh, predmesti, ki ne delajo, ki ne upoštevajo nobene avtoritete in ki eh, potem znotraj različnih tolp zagrešijo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 Dobro ste analizirali pogoje pridržanja v vaših državah. Eh, zanimivo je bilo tudi to, kaj ste povedali o obravnavi najbolj randljivih skupin in pa o ponovni integraciji v družbo. Zanimivo je bilo slišati tudi ideje o tem, kako preprečiti vsega, Eh, ponovno zagrešitev kaznjivih dejanj. Eh, in pa dobro tudi to, kar ste povedali o izzivih, eh, tudi ko gre recimo za um, za eh, mlajše storilce kaznevih dejanj. Eh, tako sedaj pa sledi razprava. Prva se je javila k besedi gospa Nikolaj. Hvala. Govorila bom romunsko, kaj ti tema je zelo občutljiva. Vorbesc din postura unui fost membru activ al Asociației Internaționale de... Hvala sama sem bila nekdaj članica eh, Združenja za kazensko pravo. To je bilo združenje na mednarodni ravni. Sedaj sem evropska poslanca, eh, poslanka. Ki so res še analize, da je standard civilizacional, še se jim pune. No, ko gre za analizo razmer v zaporih, to odraža uh, tudi razmere v sami družbi. In pogosto so. Um, po, pogosto je bil ta problem nekako um, puščen ob strani. Sama prihajam iz uh, Romunije. Romunija je ena izmed tistih držav, kjer so zapori prenatrpani, več kot eh, stotno so zapomnjeni, včasih eh, so celo popolnoma prenatrpani, eh, standardi hrane, so zelo nizki, pet eh, romunskega leva je recimo namenjenega na dan za eh, mladoletno pridržano osebo. Ja, če ko gre za vzdrževanje psa, je ta strošek dvakrat večji. Zato se tukaj zastavlja vprašanje, ali so eh, penalistične politike še vedno človečno naravnane. Nažalost bi morali za nekatere države Evropske unije tukaj odgovoriti ne. Ne, da te države nimajo penoloških politik. Problem je v tem, da imamo premalo takšnih posameznikov, kot ste vi, ki opozarjajo na te razmere. V Romuniji smo na tem področju imeli do sedaj slabe politike. Številni so menili, da institucij, ki so pristojne za ta vprašanja, spoh ne potrebujemo. skratka, naši zapori niti zvečajno ni izpolnjujejo potrebnih standardov. Omenila bom aspekt, ki se morda zdi banalen, ampak se mi zdi, da vseeno govori pove, veliko o tem, kako človečna je država ali ne. Na dobro smo imeli v Bukarešti velike uh, demonstracije, Romunija je tudi vodilna, ko gre za obsodbe pred uh, sodiščem za človekove pravice. Uh, no, nedavno je bil sprejet uh, izvršni odlog, s katerim bi lahko izpustili na tisoče zapornikov, ki so bili obsojeni zaradi korupcije. Um, po drugi strani pa imamo uh, zaprtih veliko ljudi, ki so zagrešili eh, blažja kazniva dejanja. Dobro bi bilo, če bi se tukaj, tako kot Švedska, odločili za better out in bi ti ljudje bili v nekakšnih eh, institucijah odprtega tipa. Ne. Ceea ce este foarte rău. Asta poate. Scratka standardi eh, v eh, kazensko-pravnih institucijah kažejo na splošne razmere v državi. Ehm, to velja tudi za oblike kazni, ki tam obstajajo. Eh, bolj kot se neka družba radikalizira, bolj kot politiki to nekako Eh, izkoriščajo v svojo korist, bolj se standardi tukaj nižajo. Pa še nekaj bi želela omeniti. Gre za formalno ulogo tako imenovanih um, sodnikov za izvajanje kazni um, ti ne upoštevajo dovolj tega, da bi kazen morala imeti dva elementa, torej tako kazen, kakor tudi um, element um, rehabilitacije osebe. Uh, v vaših državah morda ta problem obstaja, pri nas pa že. Prav tako smo v preteklosti imeli izkušnjo komunističnih uh, uh, gulagov in ti imaš vedno vpliv na sedanjo penološko politiko. In pa še tretji element, gre za varnostni element. v družbi bi morali zagotoviti svobodo izražanja tudi za zapornike. Če tega ne zagotovimo, potem lahko to privede do radikalizacije zapornikov. Eh, poznamo teroristične skupine, ki se usmerjajo na radikalizacijo zaprtih oseb, priprtih oseb. Eh, te osebe se sploh niso mogle vrniti v normalno življenje, pravzaprav so se v zaporih celo radikalizirale. Zanima me vaše mnenje o tem. Naj povdarim, da um, se mi zdijo vaše predstavitve zelo dobre. Prvič smo organizirali takšno predstavitev in dobro je, da smo imeli tako odlične govornike. Grazie, grazie all'onorevole Nicolai. Passo subito adesso la parola all'onorevole. Hvala. gospod Ariste. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, eh, najprej bi povdaril načelo ponovne integracije v družbo, o tem je govorila gospa Smaken. To je eh, načelo, ki ne samo, da ga prepoznava sodišče za človekove pravice, ampak tudi norme in standardi Evropske unije. Imamo recimo eh, odločitev Marko iz leta 2008, ki omogoča premestitev zapornika v neko drugo državo članico, zato da tam konča svojo zaporno kazen država izvršiteljica bi morala omogočiti ponovno integracijo eh, zapornikov v družbo in potem bi morali upoštevati eh, tudi eh, državo, kjer kaznjenec oziroma zapornik čuti, da ima družbeno pripadnost, torej tam, kjer ima eh, prijatelje, družino in tako naprej. Eh, pogosto se dogaja, recimo tudi v Španiji, da morajo zaporniki odsedeti svojo kazen na tisoče kilometrov eh, stran, torej so zelo oddaljeni od svojih družin in pa drugih družabnih stikov. No, predstavnica Eh, iz Francije je omenila razmere, v katerih živijo ranljivi eh, zaporniki, zlasti tisti, ki imajo eh, ki imajo probleme metalnega zdravja. Tem osebam bi morali posvetiti posebno pozornost, kajti zaporne kazni lahko še poslabšajo njihovo zdravstveno stanje. Torej, preučiti moramo, ali so te osebe sposobne, prestati zaporno kazen oziroma ali je za njih boljša obravnava v kakšni drugi eh, instituciji. Eh, in to me privede do naslednjega vprašanja. Ali eh, je res zapor najboljši za te osebe, ki imajo težave z duševnim zdravjem oziroma ali imamo tukaj kakšne druge alternativne možnosti za takšne osebe? Hvala lepa. Gospa Sipel je naslednja. Thank you. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Eh, tukaj bi lahko govorila o marsičem, ampak bom se osredotočila na nekaj vprašanj za naše paneliste. Govorila bom nemško. Začela bi pri tem, eh, da je pravzaprav zastrašujoče to, da se Evropski svet že leta in leta ukvarja z eh, razmerami v zaporih. In če si danes ogledamo razmere v različnih državah članicah, lahko gotovimo, da so pogoji eh, še vedno ali pa spet zastrašujoči. Mislim, da bi morali upoštevati tukaj še dva elementa in sicer gre za politično pokrajino. Eh, eden izmed govornikov je govoril o tem, da včasih tudi, če ne raste stopnja kriminalitete, včasih vseeno raste število eh, priprtih oseb. In eh, to je zaskrbljujoče, če kljub padanju kriminalitete vseeno med družbo raste občutek nevarnosti, eh, potem morda to privede do več zapornih kazni, do podaljševanj zapornih kazni. V, statist, v statistiki pa potem to eh, spet privede do tega, da ljudje mislijo, jaz se vedno več ljudi v zaporu ali pa so dlje časa v zaporu. To se mi zdi nevaren pojav. In pa še nekaj, številni državljani, ki so le malo kdaj v stiku z pravosodnim sistemom, uh, Eh, seveda lahko sklepajo, da je nekdo, ki je v zaporu, kriminalec, s katerim sploh ne želijo imeti opravka. Eh, vemo pa, da so v zaporih številni ljudje, ki so naredili napako, ki so morda celo odgovorni za smrt kakšnega, kakšne osebe, ampak eh, se je to zgodilo zaradi nesrečnih okoliščin. In eh, ta nevednost eh, pogosto privede do tega, da je v zaporih več ljudi, kot bi bilo potrebno. In da tudi v premalo državah razpravljamo o alternativih, alternativah zaporom. V parlamentu smo že v prejšnjem mandatu govorili o tem, da bi za številne da bi za številna kazniva dejanja lahko imeli tudi alternativne kazni, ampak očitno to še ni prišlo do držav članic. E, imam nekaj vprašanj, na katere bi lahko strokovnjaki odgovorili. Pri prvem vprašanju se bojim, da bo odgovor zelo negativen. E, zanima me, ali bi lahko za blažja kazniva dejanja uvedli. E, kazni z elektronskim nadzorom eh, ali pa kazni z rednim javljanjem oblastem. Morda imate kakšne podatke po državah o tem. Potem prenatrpanost eh, zaporov. Verjetno je to povezano z državami, ki um, v tudi neopravičenih primerjih eh, se odloča za zaporno kazen. Zanima me, če imamo tukaj tudi kakšne alternativne možnosti, recimo preiskovalni zapor, pripor in tako naprej. Eh, potem tudi, ko gre za um, za pripor. Me zanima, če tukaj obstajajo kakšni standardi glede tega, kako, dal, kako dolgo se lahko osebe v priporu. Pogosto so v priporu osebe, za katere se kasneje izkaže, da spoh ni nobene uh, utemeljitve ali pa dokazov za to, da bi morali biti v priporu. Potem pomembno je tudi vprašanje opreme posamičnih uh, zaporov. Ne, ne gre samo za število oseb, ampak tudi za kvalifikacije oseb. Kolega iz Švedske je govoril o tem, eh, da je eh, pomemben tudi neposredni stik z zaporniki. Eh, če so pogoji v zaporih slabi, če imamo premalo in premalo usposobljeno osebje, če ne razlikujemo med nevarnimi zaporniki in pa tistimi, ki so uh, zagrešili kakšno blažje kaznivo, življen, uh, kaznivo dejanje, ja, potem lahko pridemo do situacije, ko zapor sam privede do radikalizacije, uh, Eh, in eh, pogosto se zgodi, da eh, potem zaporniki po končani zaporni kazni ostanejo v tem miljöju. Potem tudi vprašanje ponovne integracije v družbo. Pomen tega pogosto podcenjujemo. Ne vem, če lahko kolega iz Švedske kaj pove o tem. Torej, mislim, da bi tukaj morali uh, Eh, tudi družbo eh, senzibilizirati za to, da eh, sprejme nekdanje zapornike, kako se recimo obnašajo delo dajalci, če izvedejo, da je kandidat za delovno mesto že bil v zaporu. Še zlasti to velja za osebe, ki so bile zelo dolgo zaprte. Te potrebujejo še, posebne, še posebno podporo, pomoč nekdo, ki je bil 10 ali 20 let zapor in več ne predstavlja nevarnosti. Ja, ti ljudje uh, pogosto več sploh ne vedo, uh, kako uh, naj se vključijo v družbo, ne vedo, kako si najti stanovanje, kako kupiti uh, karto za javni promet, kje iskati delo, uh, kako ravnati recimo z temi ljudmi, kako jih ponovno vključiti v vsakodnevno življenje. Potem zanima me tudi, kako. Optimistični ste glede tega, da bi nam v prihajajočih letih lahko uspelo doseči izboljšave, ko gre za same uh, razmere v institucijah, pa tudi, ko gre za ponovno integracijo v družbo, zato da bomo lahko uh, bolj prispevali k temu, da ne bo prihajalo do ponavljanja kaznjivih dejanj. Jo, uh... Hvala, Birgit. Hvaležna sem vsem, ki ste se oglasili. Morda so bila vaša vprašanja kratka, ampak eh, bila so tudi zelo poglobljena in specifična. Vse to kaže, kako eh, pomembna je ta tema in kako se za njo eh, zanimate. Tudi sama bi lahko zastavila nekaj vprašanj, ampak omejila se bom na eno samo vprašanje. Mislim, da nas vse v odboru to vprašanje zanima. Eh, to velja za me, zato ker se ukvarjam pogosto s pravicami eh, mladoletnikov. Zanima me, kako zagotavljali eh, ustrezne odnose med zaporniki in njihovimi otroki. Zastavila bi lahko več vprašanj, ampak kolegi in kolegice so jih zastavili že precej, tako da bom besedo sedaj predala našim gostom in gostjam. Morda lahko gremo po istem vrstnem redu. Besedo bom pa seveda najprej predala gospe eh, Beržero. Hvala vsem, eh, ki ste se eh, lotili te razprave in izpostavili glavno problematiko, to je problem prenatrpanih zaporov in eh, pogojev v zaporu. Nekateri ljudje imajo psihološke težave in bi uh, morali biti v specializiranih ustanovah, pa so v zaporu. Na to imamo ljudi, ki so nevarni za družbo in jih je treba zato izolirati uh, iz družbe. Obenem pa moramo poskušati te ljudi vključiti v družbo korak za korakom. Na to imamo ljudi, ki so krivi manjših kaznjivih dejanj in ki v bistvu nimajo kaj iskati v zaporu. Elektronska zapisnica je ena od alternativnih možnosti in zanima me, če bi lahko med takšne alternativne ukrepe vključili tudi uh, izobraževanje v šoli, ti eh, manjši eh, oziroma storilci manjših kaznjivih dejanj eh, bi lahko verjetno s tem veliko pridobili, če bi jih ustrezno prilagodili oziroma jih vključili v družbo, bi bil to pomemben korak naprej. Morda bi lahko razmislili o razvoju programa vključitve v družbo, ki bi te ljudi eh, privedel na neko ustrezno raven in eh, njihov izstop iz eh, zapora bi bil torej povezan eh, z ustrezno izobrazbo, ustreznim usposabljanjem. Hvala. Hvala tudi kolegici Bergeron. Sedaj pa gospod Geron, izvolite. Chair, um... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko vprašanj smo slišali. Uh, kot je dejala gospa predsedujoča, je bilo veliko teh vprašanj zelo poglobljenih. Sam sem bom osredotočil zgolj na eh, nekaj od teh, kot je dejala gospa Nikolaj iz Romunije. Eh, tudi sam razumem, da eh, zgodovina, kultura, kontekst vsake posamezne države vpliva na njihov zaporniški sistem in na njihov usmeritev v prihodnosti. To je treba upoštevati. Strinjam se tudi eh, s tem, da lahko pogoji v zaporih eh, vplivajo na radikalizacijo, na eh, nasilni ekstremizem in tako naprej. V naši organizaciji, v PCCP, smo to že izpostavili, še posebej kar se tiče radikalizma. Poslanec iz Španije je prav, prav tako podal več zanimivih komentarjev in zastavil nekaj vprašanj, še posebej kar se tiče duševnega zdravja, eh, ki se lahko poslabša zaradi slabih življenjskih pogojih v eh, zaporu. Učinki so lahko zelo veliki in eh, tudi v moji državi na Irskem ima veliko ljudi, ki so v zaporu težave. Eh, Eh, psihološkim stanjem, psihološke težave, duševne motnje in tako naprej. To smo poskušali eh, rešiti na različne načine. Imamo naprimer eh, zgodnjo fazo programa pomoči tistim, ki so za zapahi. Seveda nas čaka še vedno veliko dela. Pomembno je rešiti to vprašanje ljudi s psihološkimi težavami, ker gre za zelo pomembne zadeve. Gospa Zipel iz Nemčije se je prav, prav tako eh, dotaknila eh, Eh, vprašanj, kot je naprimer prenatrpanost zaporov. Zanimalo jo je, če je to vsaj deloma povezano s pomankanjem alternativ. Po mojem mnenju je eh, dejavnikov, ki do tega privedejo, več. Eh, zgodba je zelo zapletena. Svet Evrope je lani oblikoval dokument, belo knjigo na temo prenatrpanosti eh, zaporov. In na to sem želel eh, spomniti. V tem dokumentu smo izpostavili eh, nekatere glavne vzroke za prenatrpanost zaporov, zaradi ljudi, ki so v priporu, zaradi podaljšanja zapornih kazni, zaradi prepogoste uporabe krajših zapornih eh, kazni in tako naprej in tako eh, dalje. Sam sem del delovne eh, skupine skupaj z gospo Tanevo, ki se ukvarja ravno s tem vprašanjem. Poskušamo na nek način razvijati misli iz te bele knjige. Zanima vas je, ja, kako optimistični smo, kar se tiče izboljšav samega kazenskega sistema sam na situacijo na Irskem in na naše delo v eh, svetu Evrope vedno gledam eh, z neko mero optimizma. Pomembno je, kako delamo, eh, kakšno je to ravnoteže. Marsikaj se lahko spremeni tudi na negativen način in v Evropi se dogaja marsikaj, kar kaže na možnost pozitivnih sprememb. Po moji državi smo imeli naprimer pred nekaj leti Eh, veliko uh, ljudi v uh, zaporu, uh, skoraj 5000, uh, sedaj smo to zmanjšali za uh, približno 20 odstotkov na uh, 3500 recimo. Na to je, lahko imamo ukrepe nadzora nad tistimi, ki so izpuščeni pred iztekom zaporne kazni in tako naprej kot to piše v beli knjigi, so vzroki za prenatrpanost zaporov kompleksni in tudi eh, odgovor na to vprašanje eh, mora ustrezati tej kompleksnosti. Italija je ena od eh, držav, ki je naredila veliko s tem pristopom analize vzrokov prenatrpanosti. Na to so poskrbeli za ciljno usmerjene ukrepe, za ustrezno koordinacijo gospa predsedujoča je izpostavila odnose med zaporniki in eh, njihovimi eh, otroki. Tudi to je ena od eh, nalog, s katero se ukvarja PCCP. Svet Evrope se na vseh ravneh ukvarja z tem, s tem vprašanjem in tudi nas so pozvali uh, da obravnavamo ta vprašanja in eh, čim prej pripravimo smernice, priporočila, eh, zato ker je eh, to nekaj, kar prizadene ogromno popolnoma nedolžnih oseb, ki ne služijo zaporne kazni, ampak, ampak so zaradi te zaporne kazni vseeno na nek način prizadeti. Najlepša hvala da ste odgovorili na moje vprašanje in na vprašanje drugih. Sedaj pa Eh, besedo predajam gospe Tanevi. Hvala, veliko vprašanj smo slišali, ta eh, tema je zelo široka. Moje sporočilo pa je eh, naslednje. Če želimo reformirati kazensko-pravni sistem, potem ne gre zgolj za zapore, za pripore in druge, gre za celo vrsto institucij eh, za parlamente, zakonodajalce, pravosodje, lokalne skupnosti, javno mnenje, medije in tako naprej. Vsi sodelujejo v tej zgodbi in to je pomembno. Tudi vi kot evropski poslanci imate pomembno vlogo. Vi ste namreč eh, tista ves, ki eh, povezuje politiko in javnost, državljane. Izpostaviti morate to, kar je pomembno in to najdemo tudi v beli knjigi o prenatrpnosti uh, zaporov. Potrebujemo široko, celovito strategijo. Ne moremo uh, te situacije popraviti kar tako uh, z enim ali dvema ukrepoma tu in tam. In takšna strategija uh, lahko privede do razširitve uh, celotne mreže kazenskega sistema, kar je nevarno, ker se lahko še vedno več ljudi znajde v zapori. Potrebujemo strategijo, potrebujemo sodelovanje med različnimi agencijami, različnimi akteri. Sodišče za človekove pravice sistematično poziva k strategijam, k akcijskim načrtom, želi, da države članice povedo, Eh, kaj bodo naredile in na to določa um, roke. Namesto, da bi čakali na pilotne sodbe sodišča, uh, lahko poskrbite za takšne odločitve. Naprimer, na nizozemskem in v Nemčiji so poskušali zmanjšati število zapornikov, gre za kombinacijo uh, sprememb kazenskega zakonika, uh, sankcij, uh, sprememb uh, pravosodnih praks in tako naprej. Kot smo slišali, bi morala sodišča naprej razmišljati o alternativah, ne pa da človeka najprej pošljajo v zapor. Zapor bi moral biti zadnja možnost, ampak nažalost je pogosto tista prva izbira. Obstajati mora tudi politična volja za spremembo te situacije. Gre torej za kombinacijo več različnih ukrepov, odvisno je od o, posamezne države, kaj je treba ukreniti, kot je dojal gospod. O, eh,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 V Franciji smo sredi predsedniške kampanje in razen eh, nekaterih bodo vsi odgovorili eh, z odgovorom, kdo bo zgradil več zaporov, kdo bo najbolj strok. Eh, na to se ljudje osredotočajo. Še posebej zaradi terorističnih groženj in tako naprej. Zapor je tisti, na katerega se ljudje osredotočajo. Leta 2012 so se odprla vrata, vzpostavljena bila eh, komisija, ki je eh, poskušala najti odgovore na preprečevanje ponovljenih eh, kaznjivih dejanj. Tam so bili predstavniki vlade, strokovnjaki, nacionalni, pa tudi mednarodni strokovnjaki. Poskušali smo ubrati bolj racionalen pristop na podlagi dokazov. Komisija je pripravila priporočila, ampak na hitro so eh, ta priporočila vsi napadli, češ, da eh, ti ukrepi niso dovolj strogi, niso dovolj eh, jasni. Bili so sprejeti nekateri ukrepi, ampak pravih rešitev ni bilo. potrebujemo priporočila, potrebujemo eh, parlamentarna mnenja, mnenja eh, odbora za preprečevanje eh, mučenja, mnenja sveta Evrope, ki organizacije, kakršna je naša, omogočajo, da sodelujemo v razpravi in da to razpravo prenesemo na neko drugo raven. Morda učinki ne bodo takojšnji, ampak potrebujemo to razpravo. nimamo veliko eh, medijskega manevrskega prostora za eh, te razprave. Eh, mediji hitro spremenijo temo in če je nekdo deležen neke alternativne kazni, alternativne obravnave, bo takoj videti kot, da ni bil kaznovan. ukrepi, ki se sprejemajo uh, v boju proti radikalizaciji v zaporih, so uh, zelo problematični. Uh, Francija ima instrumente, ki grejo onkraj uh, zakonitega, še posebej uh, v začetni fazi je bilo tako, naprimer, kar se tiče uh, tistih osumljenih napada v eh, Bataklanu eh, leta 2014. Sprejeti so bili torej eh, ukrepi, s katerimi so želeli preprečiti osumljencem, da bi pobegnili, ampak ti ukrepi so šli predaleč sedaj uh, imamo uh, besedilo zakona, ki za vse, ki imajo, uh, ki so že storili kaznivo dejanje, predideva uh, nove ukrepe. In uh, tega je vedno več. tukaj govorimo o terorizmu, ampak nekdo, ki je, nekdo, ki je naprimer preganjan za ljudi zaradi uh, umora uh, in ker ni nekega procesa, uh, v uh, primeru te osebe se ljudje vprašajo, zakaj pa njega niso preganjali, ali imam jaz manj uh, uh, pravic kot žrtev ali pa kot nekdo omešan v uh, to zadevo. spoštovati je treba pravico do življenja, to je res, ampak ljudje posegajo v eh, druge pravice posameznikov. Imamo tudi enote, ki obravnavajo radikalizirane eh, osebe, ampak eh, teh ni več veliko, nekaj se je spremenilo. Eh, gre za eh, enote za pridržanje nasilnežev. Kriteriji tukaj niso preveč eh, jasni, ne vemo, kako ljudje pristanejo tam, ne vemo, kako ljudje na to zapustijo te ustanove, spet lahko nastane stigma. Če pristanemo v takšni enoti, kaj to pomeni za Eh, za nas, eh, kaj pomeni za naše vključevanje v družbo. To je nekaj specifičnega za eh, Francijo. Na to naj bi zaporniškim ustanovam dali obveščevalne možnosti, naprimer za prisluškovanje, za prisluhe komunikacijam, za prisluhe komunikacijam, Eh, in tako naprej. Kaj takšnega ni bilo vzpostavljenega nikjer v Evropi. V nekaj mesecih pa eh, je bilo v Franciji odločeno, da so eh, zaporniške ustanove tiste, ki morajo zagotavljati varnost zunanjega sveta. In zato so bili predlagani ti novi ukrepi oziroma te nove pristojnosti. To bo zadevalo vse, zato ker bodo vsi eh, lahko izpostavljeni takšnemu eh, nadzoru, takšnemu prisluškevanju. Nastavljene, nastavljene bodo uh, kamere uh, in mikrofoni in uh, nadzorovani bodo lahko vsi, eh, ki se bodo znašli v takšnih prostorih. Na to še eh, vprašanje tistih z duševnimi motnjami, s psihološkimi težavami. Eh, mislim, da ne potrebujemo samo pravnega pristopa. V Franciji imamo možnost prekinitve kazni zaradi zdravstvenih razlogov, tudi za primere duševnih moten. Ta instrument je eh, nastal eh, leta 2014. No, bom hitro končala. V uh, takšnih primerjih pa seveda ne rešimo celotne težave. Uh, spremeniti je treba uh, pogled. Uh, tako javnosti, kot tudi sodišč na ljudi z duševnimi motnjami. Eh, spremeniti moramo paradigmo. Zastaviti se je treba vprašanje o pogojih za izvajanje neke eh, kazni in eh, to je treba rešiti nekje više, ne na ravni zapora. Najlepša hvala nimamo več veliko časa, tako da bom eh, besedo takoj predala gospe eh, Snaken. Da, kolegi so marsikaj že povedali, eh, morda se lahko še sama dotaknem politiko. Politiki so v demokraciji odgovorni državljanom, voljivcem, javnemu mnenju. Ampak, če si pogledamo primere držav, ki so uspele zmanjšati število zapornikov in ki sedaj bolj um, razumno pristopajo k zaporom. V tem primeru je vedno šlo za neko interakcijo med politiki, strokovnjaki in uh, javnostjo. Upoštevati je treba čustva, ki. Uh, jih najdemo v javnosti, ampak določene vrednote so nam skupne, zato sta Evropska unija in svet Evrope tako pomembna. Nekatere vrednote eh, so vrednote, na katerih lahko upravičimo eh, bolj zmerno kazensko politiko. Eh, javnost se čuti zaščiteno, če so ljudje v zaporu. V Belgiji smo imeli primer Dutru, ko je bilo v javnosti izpostavljeno, da je pogojna izpustitev eh, boljša za varnost ljudi. Najti moramo torej eh, odgovore, ki jih lahko politiki na to razložijo javnosti. Pri tem pa se moramo opreti na znanstvena dognanja in dokaze eh, in pokazati, da je nekaj boljša možnost z vidika varnosti za javnost. Če ne bi bili optimistični, ne bi sedeli tukaj po toliko letih. Mislim, da imamo standarde, merila, ki so izjemno eh, pomembni, imamo tudi najboljše prakse in eh, tam moramo iskati rešitve. Standardi se lahko zdijo precej teoretični, imamo pa tudi dobre primere, dobre prakse, najboljše prakse. In tam lahko na to ugotovimo, eh, če je neka rešitev dobra ali ne. Eh, če nekaj dobro deluje v eni državi, še ne pomeni, da bomo lahko ta ukrep izvali tudi v drugi državi, ampak vseeno lahko analiziramo, zakaj je bil ta ukrep uspešen, pod kakšnimi pogoji in kakšni pogoji morajo obstajati, da bo ukrep uspešen tudi drugot. Eh, ponekod eh, težav ne bomo rešili. Naprimer, v nekaterih državah je na voljo veliko alternativ, pa je zapornikov še vedno veliko, eh, potrebujemo celovito eh, strategijo. In tu moramo iskati eh, tiste prave celovite rešitve. Najlepša hvala. Hvala tudi, da ste bili kratki in jedrnati. Sedaj pa tudi gospoda Vitholma, prosim da naj bo kratek pri svojem odgovoru. Hvala, gospa predsedujoča. Številna zanimiva vprašanja smo slišali. Pomembno je, da pošljemo ustrezno sporočilo politikom in eh, družbi. Zagotavljanje dobrega eh, kazensko-pravnega zaporniškega sistema eh, je draga stvar še več pa nastane, če nimamo dobrega sistema. Nastane tudi veliko uh, osebnih težav, ljudje se znajdejo v težavah. Kako naj pričakujemo, bodo ljudje, da bodo ljudje uh, spoštovali zakon, na to, ko uh, pridejo iz zapora? Včasih gre za nevarne ljudi, ljudi brez upanja, včasih gre za mlade ljudi iz predmesti, ki so pogosto predmet radikalizacije. Eh, vprašati se moramo, kaj želimo doseči, ko nekoga izpustimo. Razumeti je treba, eh, da bo večina ljudi, ki je trenutno v zaporu, izpuščenih. Ne moremo pričakovati, da bodo na to naenkrat postali eh, državljani, ki spoštujejo zakonodajo, če jih bomo zgolj sankcionirali, zgolj kaznovali. Ljudje treba prepričati z dejstvi pokazati, zakaj neka alternativa deluje, zakaj je lahko učinkovita. Če ljudje ostanejo v družbi, če ostanejo del družbe, je to seveda boljša rešitev. Pogosto slišimo tudi, eh, da se je treba pogledati ekonomske razlike. Predvsej cenejše je eh, uvajati alternativne sankcije, uporabljati alternativne ukrepe, kot pa zapirati ljudi. To je pogosto zelo uspešen argument. Eh, nekdo je omenil eh, osebje, pomen eh, ustreznega usposabljanja zaporniškega osebja. Popolnoma se strinjam s tem. Ne glede na to, kakšni so pogoji, je po mojem mnenju to tista osnova za dober sistem zaporov in priporov. Dobro usposabljanje, dobro usposobljeno osebe, dobri odnosi med enimi in drugimi uh, to je izjemno pomembno. Lahko bi govoril tudi o drugih vprašanjih, o zapisnicah, ampak mislim, da časa ni več. Hvala. Grazie, grazie, la ringrazio. Eh. Najlepša hvala. Vem, da eh, ne morete odgovoriti na vsa vprašanja, ampak vseeno hvala za vaš prispevek. Še enkrat hvala uh, vsem. Sedaj pa besedo predam še gospe uh, eh, Beržero za zaključne misli. Mislim, da si moramo zastaviti naslednje vprašanje. Čemu služi za, zapor? Zapor eh, služi eh, kaznovanju eh, tistega storilca in zaščiti družbe. Ampak obstaja še en eh, razlog. Pomagati moramo eh, ljudem eh, analizirati, zakaj je nekdo storil kaznivo dejanje in na to poskušati preprečiti, da bi do tega prišlo še enkrat. Eh, spremeniti neko osebo. In mislim, da smo uh, v uh, vrstah uh, politikov, v vladah popolnoma po, pozabili na ta cilj, na ta namen. Mislim, da uh, ne sme ostati zgolj pri sankcioniranju, ampak moramo ljudi uh, tudi podpirati, jih rehabilitirati, jih vključiti v družbo. Uh, jim pomagati z vidika sociale. Na to ne smemo pozabiti. Ne gre za uh, ljudi, ki morajo ostati na robu družbe. Hvala. Grazie, grazie, grazie davvero tutti. Eh. Najlepša hvala vsem. Mislim, da eh, je bila ta seja zelo zanimiva za vse tiste, ki se ukvarjamo s temi vprašanji. Še naprej bomo na tem delamo, eh, delali, eh, želimo izboljšati pogoje v zaporih, kot je dejala gospa Bergeron, pa želimo, da eh, zapor postane kraj, kjer se poskrbi za rehabilitacijo zapornika, kjer se omogoči ljudem, da se ponovno vključijo v družbo. Najlepša hvala vsem in še enkrat hvala vsem gostom.